Il presidente. Gospod predsednik. Res. Kolege, kolegi. Kolegice in kolegi, prosim vas, da se posedete. Kolege, kolegi. Kolegice in kolegi, Prosim, da se čim prej usedete. Konformemente. V skladu z aktom 27. septembra leta 1976 v zvezi z izvolitvijo poslancev v Evropskem parlamentu z neposrednimi volitvami razglašam, da je prvo zasedanje Evropskega parlamenta po volitvah odprte. Začeli